12. uri. Finska vlada me je obvestila o izvolitvi gospe Pirko Ruonen Lerner za eh, poslanko Evropskega parlamenta. Nadomestila bo gospoda Sampa Terha in sicer 27. aprilom 2015. Naj vas obvestim, da lahko.